vnaša nekatere zelo stroge zahteve. To bi lahko privedlo evroobmočje do grožnje valuti. Hvala. Kolega Sikerski. Hvala, gospod Sikerski. Zdaj pa pri, smo prišli do konca tega dela razprave. Gospa Barbara Matera je sicer še na seznamu za enominutne govore, ampak kot vidim, je ni tukaj v dvorani. In tako smo s tem prišli do zaključka enominutnih govorov. Nekatere teh minut so bile kar dobre, dolge, se so trajale celo več kot dve minuti. Tako pa lahko gremo naprej na naslednji uh, točko na dnevnem redu in sicer na poročilo gospe Kristel Šaldemovs glede splošne varnosti proizvodov in nadzor trga. Beseda ima gospa poročevalka. Poročevalka, gospa Šaldemovze, ima na voljo 4 minute. Lahko pa uporabi še dodatni dve minuti. 4 plus 2 je pravilo. Gospa Šaldemovze, izvolite 4 minute. Aften, kolegane, da je her i salen. Hvala lepa za besedo. Hvala, gospod predsedujoči in dobar dan vsem kolegom tukaj. Dovolite, da povem nekaj stvari o dokumentu, ki smo ga pripravili v odboru za notranji trg in varstvo potrošnikov. Gre za revizijo direktive o splošni varnosti proizvodov in nadzoru trga. V tem poročilu smo podali nekaj priporočil za direktivo o splošni varnosti proizvodov, ki naj bi bila zdaj posodobljena. Naš dokument je razdeljen na dva dela. Kar nekaj priporočil zajema v naslovu nadzor trga. V drugem delu pa podajamo nekaj konkretnih priporočil povezanih s splošno varnostjo proizvodov. Splošna varnost proizvodov in zadevna direktiva, ki je bila sprijeta pred nekaj leti, je predstavljala mejnik v razvoju Evropske unije. Ta direktiva je izboljšala stanje, vseeno pa se porajajo številne težave, saj nadzor trga ni tak, kot bi moral biti. zaradi krize moramo upoštevati to, da vedno obstaja tveganje, da države članice ne namenjajo več virov nadzoru trga, ampak raje manj. To je zelo nevarno za potrošnike, pa tudi za podjetja, ki morajo izpolnjevati pravila enotnega trga. Pri pripravi tega besedila smo si pogledali vprašanje enotnega trga kjer je veliko ljudi rekli, reklo, da ne vidijo, da bi potekal kakšen nadzor trga tovrstnih raznoraznih proizvodov, kajti to je zapletena stvar. Ustrezen nadzor trga bi zagotovil podjetjem, da je konkurenca pravična. Tisti, ki namreč poskušajo skrivljati konkurenco, se na ta način odkrijejo. Zato je nadzor trga tako pomemben, tako za podjetja, še bolj pa za potrošnike. Dovolite, da predstavim naše konkretne predloge glede revizije direktive o splošni varnosti proizvodov. Želimo se osredotočiti na zahteve potrošnikov in želimo zagotoviti sledljivost proizvodov. To je treba izboljšati na enotnem trgu. Sledljivost je pomembna, če želimo zagotoviti preverjanje proizvodov. Potega pa moramo imeti možnost posegati hitro oziroma reagirati hitro, če ugotovimo, da je nek proizvod na trgu nevaren. To zlasti velja za proizvode, ki prihajajo iz tretjih držav, iz trgov izven Evropske unije. Zlasti za te proizvode moramo zagotoviti, da izpolnjujejo zahteve, ki veljajo za vse proizvode na enotnem trgu. V prihodnje bomo potrebovali bolj usmerjeno zakonodajo. V našem poročilu smo zato prosili. da bi postal da bi statistične evidence postale obvezne, zlasti, ko gre za odkritje navarnega proizvoda. Na ta način bi lahko prilagodili zakonodajo na bolj učinkovit način, s tem pa bi zagotovili tudi to, da ne prihaja do dodatnih birokratskih zahtev za podjetja, ki pravila izpolnjujejo. Nekateri so obžalovali, da proizvodi, do katerih pridejo preko spletnih nakupov, izpolnjujejo pravila, ki veljajo za druge proizvode, ne za te. Tu, tu je bilo kar nekaj pritožb. Tudi pri carinskih organih pa moramo zagotoviti, da je splošna varnost proizvodov prednostna naloga pri nadzorovanju trga. Zaščititi moramo tudi naše otroke. Gospod predsednik, tukaj nimam v mislih samo konkretnih določb o varstvu otrok, ampak moramo o tem na to misliti nasplošno, ko pripravljamo kakršne koli zakonodajne akte. Izboljšati moramo nadzor trga ki mora biti tak, da bo dosleden po vsem enotnem trgu. Zmanjšati moramo razlike med državami članicami. Neko krovno zakonodajo potrebujemo, če hočete, zato, da bodo državljani zaupali, da v to, da so proizvodi, ki jih kupijo na enotnem trgu, varni in ustrezni in da izpolnjujejo pravila. Upamo, da bo komisija kmalo revidirala ta dokument in pozivamo države članice, da namenijo zadostna denarna sredstva za to, da bo nadzor trga ustrezen. Hvala. Hvala, gospa Šaldemose. Zdaj pa postopek CatchDA. Catch in seveda si želimo zagotoviti, da se držite časa, ki vam je na voljo. Potem bo dobila besedo še komisija in s tem bomo zaključili razpravo. Najprej gospa Lara Komi. Eh, eh, Hvala, gospod predsednik. Dovolite, da se zahvalim gospe Kristel Šaldemose za odlično sodelovanje med pripravo tega poročila. Mnenje odbora ITRE je enako mojemu mnenju Prosimo Evropsko komisijo, naj si ponovno pogleda, kakšna je nova tehnologija, naj preuči nove tehnologije, kot, je, kot so mikročipi in, in druga nova tehnologija. Mislim, da bo to zelo dobro za potrošnike. Izboljšati moramo sledljivost z vidika potrošnika. Na ta način bi potrošniki se lažje seznanili z različnimi vidiki proizvoda. Na ta način bi tudi lažje ugotovili, odkot izvira proizvod in skozi kakšne procese je šel nek proizvod, dokler je prišel na trg. Zato smo podali ta priporočila. Mislimo, da če piše na nekem proizvodu, da je narejen v Franciji, mora biti cel, v celoti narejen v Franciji od začetka do konca. Če ne, gre za zavajanje potrošnika in upamo, da bo Evropski parlament govoril v imenu potrošnikov in jih obranil njihove pravice. Hvala lepa. Naj vas ponovno opozorim, da imate samo eno minuto na voljo. Zdaj pa gospod Tikal. Hvala, gospod predsednik. Dovolite, da tudi jaz čestitam kolegici za to poročilo. Želim se ji zahvaliti za dejstvo, da je sprejela naše predloge sprememb v odboru ITRE in naj se spremljala. Naj spomnim na pomen evropskih standardov, ki izboljšujejo postopke naročanja in javnih naročil, obenem pa tudi jamčijo za varnost proizvodov. Komisija mora preučiti tudi finančno vzdržnost postopkov standardizacije preko javno-zasebnega partnerstva in različnih programov, ki bodo zagotovili, da je ta sistem učinkovit. Povdarjamo tudi dejstvo, da moramo poenostaviti evropske standarde in zmanjšati, skrajšati roke za pripravo teh standardov. Povabili smo k sodelovanju tudi nacionalne standardizacijske organe, k sodelovanju in k temu, da naj pripravijo oziroma skrajšajo čas za pripravo standardov. Hvala lepa. Še gospod Fibredo. Hvala lepa. Gospod predsednik. Zelo pomembno je, da podrobno preučimo pravila o splošni varnosti proizvodov. Želimo zaščititi proizvajalce, pa tudi potrošnike. Poenostavitev standardov in skrajšanje rokov ne smejo ogroziti jamstev, ki so jih deležni in ki jih zahtevajo naši potrošniki če si pogledamo vse te različne vidike varnostnih standardov, ne smemo pozabiti na proizvode, ki jih uvažamo. Oznaka narejeno v ali made in je zelo pomembna in zagotoviti moramo, da jo bodo ljudje zaupali. Komisija se mora lotiti tega vprašanja in gospa Šaldemoze je v svojem poročilu predstavila nekaj vidikov teh predlogov sprememb v okviru revizije. Na ta način lahko naredimo korak naprej pri zaščiti naših potrošnikov, proizvajalcev in zagotavljamo, da bodo v Evropi varnejši proizvodi. Hvala, gospa Figurejdo. Zdaj pa gospod Obermajer. Hvala, gospod predsednik. V tem poročilu se govori o številnih korakih naprej, ampak direktiva o splošni varnosti proizvodov ne govori o varnosti, varnosti igrač. 60 odstotkov teh proizvodov prihaja iz Kitajske in sicer z trga, ki ga ne nadzira Evropska unija in zato ne izpolnjujejo vseh pravil o varnosti proizvodov. Zaščititi moramo zdrave naših potrošnikov. Šokiralo pa me je dejstvo, da skoraj ena četrtina oziroma 25 odstotkov teh proizvodov so otrokom všečni proizvodi. Tudi odločitve, ki jih sprejema Evropska unija, prihajajo, pre, prihajajo prepozno. Nekateri proizvodi so bili sicer prepovedani, ampak prepozno, predstavljajo nevarnost vrsto let, preden se jih prepove. Tudi o karcinogenih proizvodih je treba govoriti, treba jih je prepovedati in tudi v direktivi o igračah ni govora o tem. Postopki Evropske unije morajo biti veliko hitrejši in veli zagotoviti moramo veliko boljšo sledljivost. Hvala lepa. Zdaj pa gospa Rojkova. Děkuji, pane predsedajci. Dlouhodobě hled... Hvala, gospod predsednik. No, že nekaj časa si želimo ukrepov, ki bodo bolje preprečevali vstop nevarnih proizvodov na trge Evropske unije. Strinjam se torej s poročevalko, da moramo revidirati zakonodajo, izboljšati moramo koordinacijo in sodelovanje kazenske sankcije v državah članicah. Vse to je treba poenotiti. Podpiramo tudi obvezno publikacijo na list veganja pred vsako novo proizvodnjo. Zaradi dejstva, da je veliko nevarnih proizvodov prihaja iz tretjih držav, menim, da je bistvenega pomena, da vključimo to obveznost ne samo za evropske proizvajalce, ampak tudi v mednarodna trgovinska pogajanja oziroma sporazume. Hvala. Hvala lepa, gospod Radkova. Zdaj pa gospa Vestlund kot zadnja. Hvala lepa. Hvala gospe Kristel Šaldemose za odlično pripravljeno poročilo. Naj povdarim dejstvo, da potrebujemo več virov, več sredstev in več kontrol za to, da se zagotovi varnost proizvodov. Kot potrošniki beremo veliko člankov v tiskanih medijih, beremo o tem in tudi o potrošniških organizacijah, ki izvajajo primerjalne teste. Ampak vse to moramo vedeti, da lahko spodkovava zaupanje potrošnikov. Obstaja nekaj proizvodov, ki se prodajajo v trgovinah, igrače, ki niso varne. Pomembno vprašanje je tudi vprašanje kemikalij, ki so vsebovane v proizvodu in to kemikalije, ki so prepovedane v Evropske unije, pa so del teh proizvodov, ki jih najdemo na trgu. Tudi zato morajo države članice uvesti ustrezne ukrepe in umakniti te proizvode z trga in z polic trgovin. Hvala. Kolega. Hvala lepa. S tem zaključujemo to razpravo. Zdaj pa ima besedo komisija, gospa Damanaki. In dovolite, da se zahvalim gospe Damanaki za prisotnost in da je spremljala to razpravo, ne le te razprave, ampak tudi druge prispevke enominutne govore, naprimer, ki smo jih imeli prej na dnevnem redu. Gospoda Monaki, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Ja, razprava je bila res zanimiva. Skoraj vse sodelujoče pa so bile ženske v razpravi. Naj na to opozorim. Dovolite, da se v imenu komisije zahvalim in da čestitam parlamentu za resolucijo o reviziji direktive o splošni varnosti proizvodov in nadzoru trga. Narečem tudi, da komisija pozdravlja to resolucijo. Cenimo, da je pripravljena na tako visoki kakovostni ravni. Sebina jasno odraža tudi namene komisije, kako bo revidirala direktivo o splošni varnosti proizvodov Evropske unije. Potrebujemo jasen okvir za nadzor trga Evropske unije. Z vami se strinjam glede tega. Potrebujemo okvir, ki bo zagotovil delujoč notranji trg varnost, varnih proizvodov. Komisija je že začela z obsežnimi posvetovanji z različnimi deležniki, zato da bi ugotovili, kako bi kar najbolje dosegli ta cilj. Zato, da bi našli dosledno rešitev v različnih sektorjih, je podpredsednik Tajani in komisar Talis, da sprožila ta posvetovanja glede pravil na tem področju. Komisija žel, želi zagotoviti, da bodo tako proizvajalci kot potrošniki imeli korist od tega. Zato želimo pojasniti, pojasniti in posodobiti obstoječo direktive o splošni varnosti proizvodov, zato, da bi izboljšali varnost in zdravje potrošnikov. Paziti moramo na možnosti, ki so nam na voljo v okviru sredstev, pa tudi pristojnosti držav članic. Vseeno pa morajo pravila imeti možnost, da bomo da bodo učinkovito identificirala nova tveganja. Strinjam se, da obstajajo nova tveganja v globalni dobavni verigi. Strinjam se z vami tudi v tem, da je treba posebno pozornost nameniti varstvu otrok. Revizija naj bi tudi bolj poenotila stanje za podjetja, se ne bi zmanjšala upravno breme in stroške. Pri pravilih o splošni varnosti proizvodov, ki so določena v direktivi o splošni varnosti proizvodov in pravila iz svežnja o blagu iz leta 2008, so zdaj predmet revizije. Jasne obveznosti podjetij je treba določiti. Tudi sedanji mehanizmi za sodelovanje in koordinacijo organ za nadzor trga bomo tudi izboljšali. Tudi sistem za zgodnje obveščanje za neprehrambene izdelke naj bi izboljšali. Ta sistem hitrega obveščanja je zelo pomemben in se že uporablja za naše sodelovanje s Kitajsko in nekaterimi drugimi državami. Vseeno pa moramo ta sistem izboljšati, zato da se bomo soočili z izzivi, ki so tukaj omenjeni. Podpredsednik Tajani in komisar Dali sta bosta predstavila skupni predlog za pravila za nadzor trga in splošne varnosti proizvodov. Še enkrat hvala za tako dobro resolucijo. Hvala lepa, gospa komisarka. S tem smo zaključili razpravo o tem. Glasovanje o predlogu resolucije bo potekalo jutri ob 12. Hvala. Zdaj pa gremo naprej na naslednjo točko na dnevnem redu.